da zasedete svoja mesta. Otvieram posjedzenje zavješone. Zasedanje, ki je bilo prekinjeno 6. maja 2010, se eh, danes nadaljuje. Najprej imam za vas nekaj predhodnih informacij. Danes bomo šestič praznovali kot Evropska unija Mednarodni dan proti homofobiji. Pred 20 leti je homoseksualnost bila črtana se seznama bolezni Svetovne zdravstvene organizacije. Evropska unija se boriti proti vsem oblikam homofobije in to se odraža tudi v pogodbi in pa v listini o temeljnih pravicah. Ta mesec eh, smo praznovali tudi 60. obletnico Šumanove izjave 8. in 9. maja v Bruslu in Štrasburgu. Imeli smo od, dan odprtih vrat Evropskega parlamenta, tako so lahko ljudje Eh, prišli in si odblizu pogledali, kako deluje Evropski parlament. Več kot 30 tisoč državljanov Evropske unije je obiskalo Evropski parlament in sicer eh, tako stavbo v Bruslu kot v Štrasburgu. V tej hiši smo se srečali z 800 predstavniki mladih držav iz vseh EU eh, e držav članic. Z Eh, temi mladimi smo se pogovarjali, prisoten sem bil tudi sam, eh, bilo je prisotnih še 11 eh, evropskih poslancev in govorili smo o vprašanjih, ki se nanašajo na Evropsko unijo. 11. maja pa sem imel to čast, da sem podelil nagrado Šarlemanja za mladino in sicer v Ahnu, Nem, ške, eh, irske in eh, bolgarske vloge so, bile prv, so dobile prvo, drugo in tretjo mesto. Ne, nemški projekt je združil 21 držav članic in 24 tehničnih univerz. To je bil skupni tehnični oziroma tehnološki projekt. Glavna nagrada Šarlemanje pa je bila dodeljena v Ahnu 13. Eh, maja. Eh, oziroma, to je nagrada Karla Velikega. Nagrado je izročil polski predsednik vlade Donald Tusk. Sedaj je četrta informacija. Prejšnji teden sem bil tudi v Štokholmu eh, na konferenci predsednikov evropskih parlamentov. Prisotni so bili predsedniki oziroma namestniki predsednikov 40 državnih zborov in govorili smo o prihodnosti sodelovanja, ravno tako smo govorili o prihajajočem belgijskem predsedstvu. In naši švedski eh, kolegi so bili gostitelji tega dogodka, pri tem pa so jim pomagali tudi člani parlamenta Španije. In to zato, ker je trenutno Španija na čelo Hrvatske ev, eh, predsedstva Evropske unije. Potem so predvideni tudi skupni parlamentarni sestanki in skupni sestanki parlamentarnih odborov. Sedaj bi pa želel čestitati dvema članicama Evropske unije in sicer Združenemu kraljestvu in Mačarski. Upam, da bosta novo izvoljeni vladi stabilni vladi, kajti Evropska unija potrebuje stabilne vlade, tako da bo odločanje lahko čim bolj očinkovitost. Pozdravljamo in podpiramo metodo skupnosti, ampak sodelovanje z mednarodnimi vladami je za nas izjemnega pomena, saj je to v interesu učinkovitega odločanja, kar je spet v interesu naših državljanov. To so bile informacije, potem eh, še eh, beseda o eh, zapisniku. Zapisnik prejšnjega sestanka ste dobili ali ima kdo kakšen komentar, nihče, s tem, so, s tem je ta zapisnik sprejet. Gospe in gospodje, prosim, gospod Mauro. Mr. Mario Mauro. Gospod Mario Mauro. Hvala, gospod predsednik. Želel bi vas le spomniti, da danes do povdne v Afganistanu sta bila dva italijanska vojaka ubita v atentatu. Evropa